in vzel sem na znanje to, kar je povedala, da bi morali mobilizirati znatna sredstva v Evropski uniji, ki bi jih dali na razpolago za to, da bi podprli lahko manjšine v Iraku. Hvala lepa. Hvala lepa predstavniku poročevalca imamo osnutek resolucije ob koncu te razprave. In s tem je razprava o tej točki zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu pa se nanaša na izjavo sveta in komisije v zvezi z nedavnimi smrtmi, smrtnimi primeri v požarih tekstilnih tovarn zlasti v Bangladešu. Ministrica gospa Krejton dobi besedo v imenu sveta. Gospa ministrica, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. v Ašuli blizu Dake se je zgodila tragedija. Več kot 100 ljudi je izgubilo življenje, med njimi so bile zlasti mlade ženske. Vem, da smo vsi šokirani nad temi dogodki in vsi čutimo globoko sočutje z vsemi tistimi, ki so izgubili družinske člane in pa svoje ljubljene ta nesreča je služila k temu, da smo osvetlili eh, ta širok problem delovnih pogojev eh, v Bangladešu. V večini primerov je prišlo do kršitve varnostnih pravil. To nesrečo moramo izkoristiti za to, da podpremo bangladeške oblasti pri okrepitvi standardov za zaščito varstva in pa varstvo pri delu v industriji in v celotni državi. Vsi, ki delajo v industriji oblačil ali pa v katerikoli drugi industriji v Bangladešu, si seveda zaslužijo nekaj boljšega, imajo osnovno pravico do dostojnih eh, in varnih delovnih pogojev. Evropska unija mora odigrati posebno vlogo smo um, največji trgovinski partner za Bangladeš. In ta trgovina je omogočila uh, to, da se je spodbudila gospodarska rast in da so se ustvarili novi, nova delovna mesta. Um, oblačila, indus, industrija oblačil je zelo uspešna in izvoz je zelo močen, zahvaljujoč uh, tudi um, uh, brezterinskemu dostopu na evropski trg in sicer v okviru vse razen orožja. To je evropski eh, eh, sistem eh, pomoči. To, da postati moramo pozorni, kadar se varnostni standardi ne spoštujajo in kadar so delavci stalno ogroženi samo zato, ker opravljajo svoje dnevno delo. Zato si Evropska unija prizadeva za to, da bi izboljšali varnostne standarde v Bangladešu. Podpiramo celo vrsto projektov, da bi združenjem delodajalcem in drugim pomagali, da zagotavljajo skladnost za varnostnimi pravili. In to vedno znova omenjamo v našem dialogu z vlado in z eh, poslovnimi partnerji. To je pomembno delo. Zgodil se je torej tragični požar v Ašuli in ta kaže na to, da moramo storiti še več. Bolj nasplošno ima Evropska unija celo vrsto inštrumentov, s katerimi lahko opozarja na to, ne samo v Bangladešu. To velja, torej, eh, eh, kršitve varnostnih standardov so razlog za skrb povsod. Treba je spodbujati tudi priporočila in usmeritve mednarodne organizacije za delo imamo zelo pomembne instrumente za promocijo človekovih pravic v trgovini. Imamo posebne režime za dobro upravljanje, GSP. Imamo trgovinske preferencijale za države, ki ratificirajo in izvajajo 27 specifičnih mednarodnih konvencij, vključno s tistimi, ki se nanašajo na eh, pravice delavcev in pa na človekove pravice. Pomoč se lahko začasno umakne iz držav, kjer obstaja dokaz, da se sistematično in zelo kršijo načela iz teh konvencij. To ni uh, prazna grožna, to se je že večkrat zgodilo v Mjanmaru in v Belorusiji, kajti um, celoten sistem je bil umaknen in uh, eh, GSP plus je bil umaknen tudi v Šrilanki. Poskušamo izboljšati socialne standarde na globalni ravni. Glavni mehanizmi za eh, to so sedaj dvostranski, kajti nimamo veliko možnosti, da bi ustvarili eh, večstranske eh, pogodbe v okviru VTO-ja. Zato, se, zato sklepamo dvostranske sporazume. To ne pomeni, da nismo dejavni bolj širše delamo kar lahko za to, da bi eh, zagotavljali eh, naše cilje v okviru VTO-ja in pa v okviru eh, Mednarodne organizacije za delo. Vem, da je parlament tudi zaskrbljen zaradi socialnega dumpinga in pa zaradi izkrivljanja konkurence na trgu Evropske unije. Razumemo te skrbi in še naprej bomo izkoriščali vse možnosti, ki jih imamo na voljo v naši zakonodaji in pa o dvostranskih trgovinskih sporazumih zaradi tega, da bi se borili proti temu tveganju. Potem je tu še en pomemben vidik, to je ulaganje. Evropska podjetja, ki ulagajo v Bangladeš, igrajo pomembno vlogo, kajti stimulirajo gospodarsko rast in ustvarjajo delovna mesta. Tudi ta lahko eh, izboljšajo delovne pogoje in pa prakse zaposlovanja. Kajti številna so eh, prinesla v državo pobude za socialno odgovornost, za družbeno odgovornost podjetij. Družbena odgovornost podjetij je Evropskemu parlamentu zelo pri srcu in veselim še vašega poročila o tej temi kot odgovor na zadnje sporočile Evropske komisije. Spoštovane poslanke in poslanci, predsedujoči, požar v Bangladešu je opozorilo za vse nas ne moremo dovoliti, da bi delavci umirali tam ali kjerkoli druge. Še naprej moramo razvijati naše delo preko konkretnih projektov za izboljšanje pogojev. Povsem moramo uporabiti pogoje oziroma instrumente Evropske unije, izvajati moramo pritisk na tiste države, ki ne zagotavljajo varnostnih standardov in ki jih kršijo delati moramo kar se da intenzivno v večstranskih organizacijah, kot sta ILO in VTO, zato da bi zagotavljali eh, obveznosti na tem področju. Podjetja iz Evropske unije, ko vlagajo v teh državah, eh, morajo povzročiti nekaj dobrega in zauzemati se morajo za najviše standarde na področju dela. Zagotavljam vam, da bomo intenzivno se delovali na vseh teh področjih, zato da bi zagotovili, da se takšne tragedije Eh, ne bodo nikoli več ponovile. Hvala lepa za vašo pozornost. Predstavnici sveta za zonanje in varnostno politiko se zahvaljujemo. Sedaj pa e, predstavnica komisije, gospa e, Georgieva. E, hvala lepa, gospod gospod predsednik, ministrica Krejton, poslanke in poslanci. Kot smo že slišali iz besed ministrice, je eh, požar v Ašuli v Bangladešu v tekstilni tovarni eh, v center pozornosti spravil problem, ki obstaja eh, na številnih krajih. Gre torej za pomankljivosti pri sprejemanju in izvajanju socialnih standardov. To velja zlasti za tekstilno industrijo v eh, Južni Aziji. In tam je prišlo do številnih žrtev, kot tudi drugot. In zaradi tega mora Evropska unija eh, to vprašanje upoštevati pri svojem angažmaju s trgovinskimi partnerji in to bomo tudi storili in to delamo. Naj vam tudi povem, kaj se je zgodilo od tega tragičnega dogodka. Najprej eh, so zelo hitro eh, reagirali predstavniki Evropske unije v Daki, eh, takoj po požaru Eh, so začeli s projektom, ki sta ga sofinancirali Evropska unija in eh, Nemčija. In s tem eh, projektom so pač poskušali pomagati žrtvam in tudi družinam teh žrtev. In vsekakor želimo pač izpostaviti, eh, da so veleposlaniki Evropske unije tudi izrazili svoje sožalje in povedali so tudi, kako pomembna so socialna vprašanja, vključno z varnostjo in sicer v vseh državah, ki trgujejo z nami. Evropska unija je največji trgovinski partner za Bangladeš. 57 odstotkov izvozov gre v Evropsko unijo in večina od teh eh, izvozov pa se nanaša na eh, tekstil in oblačila. In eh, zaradi tega nas mora pravzaprav zanimati, kaj se dogaja na socialnem področju v Bangladešu. Mi sodelujemo tudi z drugimi partnerji in podpiramo številne projekte v različnih državah, vključno v eh, Bangladešu. Eh, torej, mi želimo pač eh, zagotoviti, da se v tovarnah spoštujo določena pravila, usposabljamo tudi inšpektorje, sodelujemo pravzaprav tudi z direktoratom za civilno zaščito v Bangladešu. Pomagali smo pravzaprav tudi razvijati možnosti zatiranja požarov v to varnostih. Eh, poleg tega eh, so, smo se tudi sesna, sestali eh, pred enim mesecem s predstavniki tekstilne industrije, da bi se pač pogovorili z njimi o varnosti v tovarnah. In predstavniki misije Evropske unije v Daki so tudi pristali, da naj bi pravzaprav že v začetku leta 2013 organizirali uh, pogovore s predstavniki eh, največjih evropskih eh, tekstilnih uh, tovarn oziroma mm, podjetij, uh, ki izdelujejo oblačila, zato da bi se z njimi pogovorili o varnosti uh, v tovarnah, ki proizvajajo zanje. Obveščali vas bomo o razvoju teh dogodkov. Uh, E, torej potreben je seveda tudi dialog e, z vladami o tem vprašanju. Ta e, dialog se že dogaja in sicer decembra smo tu imeli sestanek EU-Bangladeš E, mi seveda želimo zagotoviti izboljšanje delovnih pogojev v Bangladešu in zaradi tega se o tem stalno tudi pogovarjamo. Tako smo leta 2011 imeli tudi seminar v Daki e, o spodobni e, delovni agendi in tu so sodelovali predstavniki iz vseh sektorjev. Eh, in priporočila eh, tega eh, seminarja je upoštevala oziroma so bila izročena tudi vladi Bangladeša. Evropski parlament je 23. oktober 2012 sprejel tudi rezolucijo o bodočnosti evropske razvojne politike in tu je pravzaprav uh Eh, izpostavljeno, da je treba eh, odpravljati socialne neenakosti in v skladu s tem je Evropska unija že reagirala in eh, se je začela pogovarjati z vlado v Bangladešu o tem. Če dovolite, naj stvari povzamem. Ta primer je zbudil veliko mednarodne pozornosti in eh, zlasti Evropska unija eh, je postala pozorna eh, na to vprašanje tudi zaradi svojih specifičnih odnosov z Bangladešom in tudi z drugimi državami, naprimer s Pakistanom. Tudi tam je prišlo do podobnega požara, čeprav ne s tako velikim številom žrtev. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za dejstvo, da se osredotočate na to vprašanje, da ste še naprej zainteresirani za to vprašanje. Tu gre konec koncev za varnost ljudi v državah v razvoju, je pa to uh, tudi uh, eh, zato, da. Uh, ostane in postane Evropska unija sila dobrega na tem področju. Jaz se opravičujem, ker moram oditi, vendar moj kolega komisar Barnier me bo nadomestil torej dva za ceno enega. Eh, eh, hvala lepa kolegice in kolegi. Sedaj začenjamo s govornike v imenu političnih skupin. Besedo dobi kolega Tomas Mann za tri minute. Eh, prisrčno hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za to, da ste me pozdravili v Nemščini. 112 ljudi je umrlo pri eh, velikem požaru eh, v tekstilni tovarni blizu Dake in eh, njihovo trpljenje je prizadelo ljudi po celem svetu. Eh, eh, tudi blizu Karačija v Pakistanu smo bili priča podobni eh, katastrofi. Mnogi bi lahko še živeli, če bi se spoštovalo. Eh, zakone in tudi predpise naročnikov iz Evrope. Dostikrat pa eh, kontrole niso zadostne, eh, so ohlapne, krivcev ne kaznujejo, odgovornost eh, odrivajo drugim in trpijo pa seveda delavci. Podjetja v Evropi profitirajo zaradi nizkih nabavnih cen vse te vlade je treba eh, prepričati, da eh, skrbijo za varnost na delovnem mestu. V Bangladešu je marsikaj eh, eh, uspelo, naprimer eh, na področju boja proti otroškemu delu v tekstilnem sektorju. Eh, treba pa je seveda spoštovati standarde mednarodne organizacije za delo. Besede ne zadoščajo. Treba je seveda še naprej informirati tudi v Evropi. Eh, Eh, treba je informirati o eh, pogojih proizvodnje, ki so marsikje bedni. Eh, treba je tudi govoriti o tem, kako pomembni so okoljski, socialni standardi. Mi potrebujemo pritisk potrošnikov, to je naše učinkovito orodje, s katerim lahko dosežemo spremembe. E, e, zahtevajo se pač eh, pravne določbe na mednarodni ravni. Eh, potem eh, mislim, da je dovolj, da imamo bilateralne dogovore s tretjimi državami, vendar te je treba konsekventno izvajati. In treba imeti seveda sankcije za tiste, ki ne spoštujejo pogodb. Te nesreče, ti požari kažejo, da določena podjetja ne spoštujejo svoje eh, odgovornosti in eh, više cene eh, doma eh, opravičujejo z večjim socialnim angažmajem, ki ga pa v eh, državah proizvodnje dejansko ne spoštujejo. Eh, majhna in srednje velika podjetja pa se eh, odločajo za socialno odgovornost. Eh, treba je seveda upoštevati načelo prostovoljnosti. ELS eh, e eh, podpira tiste ukrepe, ki so poskrbeli za pozitivne spremembe. Next, uh, redna is Naslednji govornik je kolega Bernd Lange za eh, politično skupino S&D minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica, gospod komisar, kolegice in kolegi. Mi vsi kupujemo in nosimo oblačila proizvajalcev, eh, kot so CNA, Benetton, eh, Tommy Hilfinger in tudi drugi veliki koncerni. In premalo upoštevamo pravzaprav proizvodno verigo za tem. Eh, Z otroškim delom se v Uzbekistanu eh, proizvaja volno in v nečloveških odno, eh, pogojih v Pakistanu in Bangladešu proizvajajo oblačila, ki jih za visoke cene po, prodajajo v Evropi, zato da bi ti koncerni imeli čim večji dobiček mi moramo od naših evropskih koncernov zahtevati, da spoštujejo svojo socialno odgovornost. Eh, kot individualno podjetje morajo jasno z dokumenti eh, dokazati, da spoštujejo pravzaprav mednarodne standarde. In mislim, da bi morala eh, velika podjetja stalno poročati o tem in komisija bi morala eh, to zahtevati. Se pravi, eh, podjetja bi morala predložiti ekonomske podatke, pa tudi podatke o spoštovanju socialnih standardov. Eh, problem pa je seveda, da gre za izrivanje, da gre za eh, doseganje čim nižjih cen. Mi moramo doseči, da bodo evropska podjetja spoštovala socialne standarde in eh, to bi bila tudi naloga za Business Europe in tu lahko Evropa igra pomembno vlogo. Hvala lepa, gospod Lange, sedaj pa kolega eh, Benjon za Alde. Dve minuti. Hvala lepa. Prosil sem za resolucijo o teh grozljivih eh, požarih v Daki in Karačiju. Že od novembra sem zahteval resolucijo o tem in vesel sem, da končno o tem govorimo. Lahko bi eh, rešili stotine ljudi, če bi spoštovali eh, minimalne protipožarne eh, standarde. Včeraj je bil sklenjen sporazum eh, med vlado, delodajalci in delodajemalci v Bangladešu eh, o varnosti in upam, da se bo nekaj takega zgodilo tudi v eh, Pakistanu. To se ne sme zgoditi. Ne sme o primeru požara biti dovoljeno, da so vrata zaklenjena in podobno. Vendar mi smo priča korupciji v sistemu inšpekcije. Eh, multinacionalke pa tudi eh, dosti krat trdijo, da spoštujejo socialne standarde, pa tega ne spoštujejo v resničnosti. Vse multinacionalke eh, ki trgujejo z Bangladešom, seveda niso zle. Nekatere uh, uh, se izmikajo seveda svojim odgovornostim in uh, seveda imajo uh, Eh, lastniki tovarn v Bangladešu svojo odgovornost, vendar tudi multinacionalke. V imenu liberalnih demokratov bi rad povedal, da je potrebno marsikaj storiti za zdravje in varnost. Podpiram komisijo in bangladeško vlado pri vseh prizadevanjih, eh, da bi situacijo izboljšali. Hvala, sedaj pa gospa Lambert za zelene. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi jaz govorim kot predstavnica delegacije v Evropskem parlamentu, ki je prestojna za Bangladeš in tudi za druge države. Govorim pa seveda tudi v imenu svoje skupine in izražam sožalje vsem družinam, Eh, ki so izgubile svoje bližnje v teh požarih. To je vprašanje, ki presega seveda Bangladeš, čeprav smo danes osredotočeni na Bangladeš. E, zaradi e, eh, če dalje manjših marš pri dobičku se pritiska na plače, pa tudi na varnost. Velika podjetja so imela pogodbe s to tovarno, eh, pa tega niso hoteli priznati v času eh, tragedije. Pozdravljamo tudi odziv pakistanske in bangladeške vlade, ki želijo pač pomagati družinam žrtev določena podjetja eh, so seveda tudi eh, začela ukrepati na, potem, na tem področju. Želimo si, da bi jih bilo več. ILO, potem pa eh, tudi podjetja morajo poskrbeti, da se spoštujejo pravila, da se pravilno izvajajo, če pa ne prihaja do pravilnega izvajanja, naj se zgodijo tudi konsekvence. To pa je odgovornost vlad. Po našem mnenju je pomembno, da obstajajo tudi aktivni eh, sindikati in aktivisti eh, za delavske pravice. Za ta proces je pomembno, da imamo aktivne sindikate. To je pokazala zgodovina. In ti lahko pravzaprav tudi pokažejo s prstom na tiste delodajalce, ki ne spoštujejo svojih uh, obveznosti. Pa vendar tudi tisti, ki naročajo tam blago, morajo izboljševati standarde. Naprimer, eno izmed uh, Eh, podjetij, ki je tam naročalo, ni bilo prav nič eh, aktivno. In mi se tudi moramo eh, zavedati, mi ne smemo dopustiti, da bi naša oblačila ogrozila življenje nekoga drugega. In mi pozivamo seveda Bangladeš in tudi druge, da izboljšajo delovne standarde in zagotovijo, da so vsi varni na delovnem mestu. Hvala lepa. Sedaj ima pa besedo gospa Kristijana Muscardini za EKR. La tragedija in Bangladeš 24. novembra. Lepa tragedija v Bangladešu 24. novembra je samo ena v dolgi vrsti tovrstnih dogodkov v revnih državah, kjer delujejo podjetja pogodbeno za podjetja v razvitih eh, državah, pri čemer ne upoštevajo varnostnih eh, standardov pri delu. Delovni pogoji in varnostni pogoji niso zagotovljeni. Evropska unija mora poskrbeti za to, da kadar daje naročila v, v države v razvoju, tudi preveri, da bodo izvajalci uh, naročnikov, kjer proizvajajo, oziroma da bodo naročniki, eh, ki naročajo blago, zagotovili upoštevanje delovnih in varnostnih pogojev. Podjetja, ki proizvajajo svoje blago v eh, državah v razvoju, morajo poskrbeti za to, da se izvajajo ustrezni kontrole. Ne smemo izkoriščati eh, revnih v te namene. Naslednji je kolega Salaprakos za Evropo, svobode in demokracije. Izguba človeških življenj ob zadnjih eh, požarih eh, v tovarnjah, eh, sploh pri Sarin Fashion v Bangladešu bila zadnja nesreča. To je nekaj, kar bi moralo potrošnike spodbuditi k temu, da postavljajo vprašanja glede eh, pogojev varnosti eh, delavcev in kaj to pomeni eh, spričo mednarodnih konkurenčnih odnosov. Konkurenčnost zaradi zagotavljanja potreb potrošnikov vodil to, da v državah z nizkimi stroški dela niso zagotovljeni standardi. 37 dolarjev mesečno, to se pravi manj kot en dolar na dan tudi plačujejo v teh državah. Pri takšnih pogojih seveda. ostrezni sektorji v Evropi ne morejo konkurirati. In zato se proizvodna seli v te države in se ne proizvaja več v Evropi. Zagotoviti moramo oziroma zahtevati, da se na svetovni ravni določijo minimalni pogoji plačila, ki omogočajo dostojno preživetje vsakemu delavcu ne moremo preprosto dopustiti, da bo trg vladal sam. Evropejci lahko samo zavrnemo oblačila, ki so bila proizvedena z izkoriščanjem tudi otrok. Danes so ta oblačila krvava in tega se morajo zahodni potrošniki zavedati mogoče bi lahko to na nek način izravnati z ustreznimi carinami in tarifami. Hvala lepa, zdaj pa za govor gospod Murphy, za dve minuti. E, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej mi izrazi skrijeno eh, sočutje družinam 112 delavcev, ki so nepotrebno izgubili življenje ob požaru novembra lani in tudi družinam ostalih delavcev, 700 približno delavcev, ki so izgubili lansko leto življenje v požarih. Poustrili so zakone o požarni varnosti, ampak to ne zadostuje. Treba storiti več za varstvo pravice delavcev. Te pravice se namreč ignorirajo. Bangladeš je druga največja izvoznica z milijardami izvoza eh, vsako leto in za velike znamke Walmart, Kevin Klein in Calvin Klein in tako naprej proizvaja Bangladeš. Eh, delavci pa delajo za minimalno plačo 37 dolarjev na mesec in eh, imajo prepoved združevanja v sindikati. Včasih protestirajo, vendar jih varnostne sile napadajo tudi z orožjem lasniki tekstilnih eh, tovarn, eh, izvajajo pritiske na delavce. Zato bi morali sprožiti neodvisno javno preiskavo in eh, privesti pred sodišče tiste, ki so odgovorni za to vrstne razmere. Ni dovolj, da imamo zapisane kodekse ravnanja, ampak jih je, je treba tudi upoštevati. Še vedno imamo velika tveganja za varnost in zdravje delavcev, sploh pri apertuli džinsa. Več kot 100 milijonov eh, parov oziroma hlač eh, kavbojke je bilo iz. Eh, voženo pri baljanju, pri beljenju pa prihaja do sproščanja zelo nevarnih substanc, ki lahko eh, pomenijo tudi življenja delovcev. Zdaj pa k eh, govornikom v lastnem imenu, Gaj Mitchell je naslednji za tri minute dobi besedo. Gospod eh, predsednik, hvala lepa za besedo. Dejansko gre za zavračanje vredno situacijo. In tiste, ki se ukvarjajo z razvojnimi vprašanji in skupšje med Evropsko, Evropskim parlamentom in posameznimi državami ugotavljajo, kako grozna je situacija za ljudi. Ampak ni dovolj, eh, da govorimo, kako grozno je to, kako smo šokirani in da to velja za vsa podjetja. Niso vsa podjetja neetična ampak ko dvigujemo davke v naših državah za to, da mm, poravnamo stroške javnega sektorja, isti ljudje pozivajo k temu, da se ne plačujejo eh, davki davki na nepremičnine in eh, davek na dodano vrednost. Na drugi strani pa potem eh, kršijo to vrstne zadeve. Tekstilna industrija je zelo razvita v Bangladešu in od tega živi na milijone ljudi. Kaj bodo ti ljudje počeli, če jim ne bomo pomagali? In če si pogledamo novi finančni okvir in eh, sredstva za razvoj in pomoč, bomo videli, da tukaj ne moramo storiti prav veliko kot poročevalec za obstoječ eh, sporazum. Zdaj se pogajamo za novega. Mogoče bi bilo dobro, mogoče bi se morali lotiti spremembe standardov. Nikjer ne piše, da ne smemo tega početi v naši zakonodaje. V zadnjih eh, štirih eh, tednih je od požara v Bangladešu je prišlo do poročile eh, o več kot 70 drugih izbruhih požarov v tekstilni industriji v tem delu sveta. To bi nas moralo zaskrbeti in morali bi razviti instrumente, ki bi nam omogočile postavljanje, določanje določenih standardov, namesto da eh, slepo dovolimo, da se vse to nadaljuje. Hvala lepa, gospod eh, Mičel, vprašanje. Z, modrim kartonom, eh, bi vam postavil gospod Murphy. Gospod Murphy, izvolite. Hvala lepa. Eh, komentarji so se nanašali na me, če se ne motim. In mogoče lahko eh, pojasnite, kako je plačevanje vode in davkov povezano z položajem v Bangladešu, če ne bi če ne bi tega plačali, potem bi lahko podvojili, potrojili ali početverili našo razvojno pomoč. Če mi poveste, kaj sem narobe, bom zelo vesel. Nemška vlada ne bi mogla plačati svojih javnih uslužbencov brez eh, davko, kaj šele eh, razvoja. Če želite splav, to lahko naredite jutri. Ljudje stalno prihajajo sem in nekaj zahtevajo in ko nekdo prevzame odgovornost in dvigne davke za to, da izpolni te zahteve, isti neodgovorni ljudje eh, ponovno stanejo in opozarjajo in krivijo te ljudi. Zakaj eh, ne sedite v odboru za eh, razvoj? Nikoli vas nisem videl tudi na vzajemni skupščini vi niste na nobenem od teh sestankov, torej pokažite interes za ljudi in postavite interese ljudi pred vaše egoistične interese. To je moj odgovor vam, gospod Murphy. Uh, uh, hvala lepa, hvala lepa tudi za to izmenjavo. Kolega Serkas ima za eno minuto in pol besedo. Hvala lepa, gospod Murphy predsednik, eh, kot je povedala ministrica. Ne gre samo za eh, tragedijo v tovarni Dasrin, ampak gre za opozorilo. Opozorilo, da moramo o tem razmisliti, da moramo razmisliti o vseh različnih. Je, eh, elementih, ki so pripeljali do te situa situacije, ki je nespremljiva z človeškega vidika. Na milijone delavcev po vsem svetu dela eh, v sužanskih razmerah, brez kakršnih koli standardov varstva pri delu na delovnem mestu. To je pomemben trenutek za sprejem naše eh, resolucije. zdaj pravi trenutek, da zahtevamo izpolnjevanje določil, ki jih je predpisuje Mednarodna organizacija za delo glede standardov varstva pri delu oziroma zdravja in varnosti pri delu. Evropska unija ima veliko orodij na voljo za širitev to vrstne zakonodaje, konvencij in podobno. Zdaj moramo nekaj narediti v Evropi, slišimo, da moramo narediti korak nazaj na področju varstva pri delu in izkoriščanja delavcev, ko gre za delavce, ki delajo v porečem položaju vendar pa bi vas obozril za, na naše odgovornosti in kaj moramo storiti. Hvala lepa, za eno minuto ima beseda Žald Gönen. Gospod predsednik, tudi mi smo so odgovorni za te stvari, ki so se zgodile v Bangladešu. E, osebe, ki so umrle, so eh, pravzaprav tudi žrtve sistema, ki ga lahko pozamemo z. E, Eh, nemškim eh, geslom Gajc iz Gajl, skopuhi so prebrisani. Eh, in iskanje pravzaprav zadnjega privrčanega centa pri nabavi majčke spravlja proizvajalce v eh, države v razvoju in tam poskušajo če dalje ceneje proizvajati svoje proizvode in zanemarjati eh, vse standarde eh, na področju varnosti pri delu. Seveda pa lahko marsikaj naredijo tudi potrošniki. Naprimer, možno je uporabljati proizvode iz pravične trgovine, lahko bojkotiramo pravzaprav podjetja, eh, ki ne spoštujejo socialnih eh, elementov in vse to pravzaprav lahko eh, pripomore k temu, da se obrne logika, ki je pripeljala do take katastrofe. Sargentini. Lepa zdaj, kolegica Sargentini. Dank u voorzitter. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Veleposlanik Bangladeša se je včeraj pogovarjal z nami. Opozoril je na to, da tekstilni delavci pri vsaki majici, ki se proda v Evropi, zaslužijo samo nekaj centov. Ti so v najslabšem položaju. Tekstilni delavci, to so žrtve mode. kar vodi do pravih katastrof v Karači in tudi v Daki je prišlo do takšne katastrofe. Sveda lahko sklepamo prostovoljne sporozume in podpiramo znake kakovosti, vendar pa je zdaj čas, da zahtevamo tudi zavezujoče standarde. Se bomo le tako lahko zagotovili proizvodno, etično proizvodnjo tekstila, kako bo komisija to storila. Hvala lepa, gospod Tenok je naslednji. Hvala lepa, upoštevati moramo, da je Bangladeš, dokaj eh, stabilna sekularna demokracija, ki si prizadeva za izpolnjevanje zavez glede človekovih pravic, veliko tekstilnih ne industrije je odvisno od tovarn, ki so v Bangladešu. Požar v tovarni je bila velika človeška katastrofa in oblasti so zagotovile, da bo preiskava zelo transparentna in neodvisna. Seveda bi vlada rada naredila več za inšpekcijske preglede v tovarnah. Imajo pa tudi zelo zvezane roke v Bangladešu vlada velika revščina in eh, pogosto se dogajajo naravne nesreče. Evropska unija mora ponuditi vso možno pomoč bangladeškim oblastem za to, da lahko izboljšajo eh, pomoč in vsekakor si želim prostovoljne pristevke zahodnih eh, podjetij pri pomoči bangladeškim družin. Predvsem pa moram izraziti sočutje do družin in sožalje družinam, eh, žrtvam in eh, povedati, da je treba storiti vse, da preprečimo to vrste neseče v prihodnosti. Hvala lepa, zdaj pa ena minuta. Gospod Salvini. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. 110 mrtvih in zelo veliko ranjenih je veliko žensk in tudi otrok zdaj tukaj točemo krodilje solze glede tega. Kdo pa stoji za, da evropski birokrati in ostali, ki nič ne naredijo za to, da bi zavarovali našo proizvodnjo in eh, ki jim je vse eno za delovne pogoje delavcev, ki delajo za multinacionalke za en dolar na dan. Tukaj samo besediščimo in nič eh, ne naredimo poznamo oznako made in narejeno v. In to vse prinaša dobičke multinacionalkam, ki skrivajo svoj denar v davčnih oazah, delavci pa izgubljajo delo tudi v Lombardiji in drugod po Evropi. Ampak to jim je vse eno. Evropa se briga za evropske in eh, pa druge delavce. Hvala lepa, gospod Kaspari. Lepa, gospod predsednik, no, če si pogledam cene uh, oblačil v Evropi, kjer lahko danes kupimo kavbojke za 3 ali 4 eh, evre in če razmislimo o tem, koliko naših državljanov je hvaležnih, da je to mogoče da glede na situacijo na trgu dela in glede na krizo v Evropi, da si lahko sploh privoščijo takšne kavbojke. V takšni situaciji ne moremo samo kritizirati multinacionalk, dejstvo je, da tudi evropski potrošniki nekaj imajo od te politike. Kljub temu pa moramo v trgovinski politiki nekaj storiti. To že počnemo preko zavezujočih eh, določil, klauzul v naših sporazumih. Trgovina pa dejansko prispeva k temu, da delavci lahko dobijo možnosti, saj zdaj delajo v hudih eh, razmerah, ampak s tem bodo dobili možnost, da se razvijajo. Industrija se mora razvijati naprej, eh, mora se seliti iz ene države v drugo in tekstilna industrija je ena od prvih industrij eh, v gospodarskem razvoju posamezne države, zato moramo upoštevati tudi pozitivne vidike za ljudi. Vendar pa sprašujem Evropsko komisijo, kaj je Evropska komisija v zadnjih letih storila za to, da bi tudi zunaj, zunaj trgovinske politike poskrbela za to, da se bo nekaj izboljšala. Zunanja politika mora nuditi podporo, kaj pa je storila komisija eh, znotraj mednarodne organizacije za delo ILO, da ne bi samo v svetovni trgovinski organizaciji, ampak eh, tudi druge postali standardi ila zavezujoči. Kaj je komisija naredila za to, da bi sprejeli zavezujoče standarde ILO in jih uveljavili v svetovni trgovinski organizaciji. Zakaj vedno kritiziramo trgovinsko politiko, zakaj tudi druga področja ne prevzamajo del odgovornosti? Komisijo sprašujem, kakšne ukrepe je se prijela v mednarodnih eh, gremih za standardizacijo, kjer je komisija tudi zastopana, da bi dosegli boljše standarde. Zato dajem pobudo in upam, da se bo komisija. Eh, tega lotila tudi v odgovoru, da se sproži intenzivni dialog eh, med gospodarstvo in predstavniki in industrije, eh, pri čemer ne sme iti samo za eh, predpise države in oblasti, ampak tudi prostovoljni prevzem določene odgovornosti. Evropska unija mora tukaj prevzeti vodilno vlogo mora se povezati z državami in govoriti o požarni varnosti, o uspešnih in učinkovitih sistemov nadzora. Eh, lahko pomagamo pri tem, da se standardi tudi ustrezno nadzorujejo in eh, veselilo me bo, če bo komisija na koncu povedala, če namerava sprejeti kakšno od mojih pobod. Hvala lepa, zdaj pa kolega Hovec za minuto in pol. Thank you, Hvala lepa. Kot eh, poročevalje iz Evropskega parlamenta se seveda eh, delim trpljenje za družinami žrtev, ki so umrli v teh nesrečah 111 in eh, skupno 700 žrtev, ki smo izgubili v zadnjem desetletju v požarih. Je. To je velik del izvoza za Bangladeš in veleposlanik je tudi povedal, da je Bangladeš odvisen od odgovornosti samih podjetij. Seveda moramo obsoditi eh, to vrstne eh, to vrstna podjetja, kot so Cena, Hajnem in podobno, ki kršijo eh, varnostne standarde. Cena so napodili iz Nemčije in tudi, ki odkot drugot, ker niso dovolili delavcem, da se borijo za svoje pravice eh, preko sindikatov. V moje poročilo bom zapisal nekaj o napredku, o posameznih eh, sektorjih eh, glede enakopravnega trgovanja in podobno, prav tako tudi željo po boljšem izvajanju smernic za varstvo človekovih pravic v industriji. Gospod eh, Barnje, že večkrat sem vas pozival, da pripravite predlog, ki ga že dolgo napovedujete glede dobavne verige in eh, ko boste glasovali o mojih eh, predlogi, naj nišče ne reče, da je korporativna odgovornost opcija oziroma prostovoljna. Če bomo to storili, potem lahko zadeve premaknemo z mrtve točke. Hvala lepa. Sedaj je pa gospod eh, Fises Aixela. Hvala lepa, gospod predsedajoči, eh, predstavniki komisije. Najprej bi rad izražil sožalje eh, žrtvam. A, požara v Bangladešu. To je bila strahovita nesreča, ki bi nas morala napeljati k razmisleku. Evropska unija mora podpreti države v razvoju in mora spodbujati njihov izvoz. Hkrati pa mora zahtevati tudi to, da se tam upoštevajo minimalni standardi glede eh, varstva pri delu in da spoštujajo pravice delavcev. In ne bi smeli zaposlovati otrok in spoštovati bi morali tudi mm, standarde na področju okolja. Ne smemo si privoščiti nadaljnih žrtev podobnih tragedij. Doživljamo socialni in okoljski dumping v državah, v, okolju, v državah v razvoju, ne samo na področju oblačil, a to velja tudi za številne tovarne v različnih sektorjih. In eh, takšna praksa ogroža varstvo in zdravje delavcev, delavcev tam in to spodkopuje tudi položaj delavcev v Evropi. Treba je zagotavljati mednarodne standarde za človekove pravice, za pravice okolja in pa za pravice delavcev v eh, državah v razvoju. Uporabiti moramo radikalna sredstva. In nakup eh, proizvodov, ki se proizvedi tam, mora biti odvisen od tega, ali se standardi tam spoštujajo. In predvsem, če sklene, moramo zagotoviti to, da zagotovimo spoštovanje človekovih eh, pravic v tretjih državah in izogniti se moramo tragedijam, ki smo jim bili pravkar pričali. Zaščititi pa moramo tudi evropske delavce in pa evropske tovarne pred eh, nepošteno eh, konkurenco. Hvala lepa, gospod eh, Morera. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Evropska unija uh, kupuje oblike iz Bangladeša. Zato se tudi ukvarjamo z pravicami delavcev tam. Evropska unija izvaja preference, uvaja preferenčni sistem za Bangladeš. In zato lahko tudi pričakujemo oziroma zahtevamo, da se takšne tragedije ne bodo ponavljale. In zato moramo od bangladeških oblasti zahtevati uvedbo ustreznih ukrepov. Zaščititi je treba žrtve, preiskati je treba te požare. Preiskati je treba posledice in zagotoviti je treba boljšo požarno varnost v tovarnikah. In od bangladeške vlade moramo tudi zahtevati, da se kaj takšnega ne bo nikoli več ponovilo in da bodo tudi izvajali zakone. Predvideti, podjetja morajo za požarno varnost predvideti, predvideti tudi določena sredstva tudi inšpektori, ki so odgovorni za takšne primere, morajo, uh, eh, morajo odgovarjati za te dogodke. Evropska unija pa uvaja, uvaža tudi blago, ki je proizvedeno pod takšnimi slabimi pogoji. Mislim, da je treba uvesti minimalne standarde pri spoštovanju pravic. Naša podjetja bi eh, morala eh, spoštovati družbeno odgovornost podjetij. Mislim, da bi morali prostovoljni standardi postati eh, obvezni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Drama in požar sta pokazala, da ima Bangladeš slabe standarde glede varnosti. Bangladeš je za Kitajsko eh, druga izvoznica eh, oblačil zaradi eh, seveda poceni delovne sile, to so ženske in otroci. In to pa seveda ne moti eh, Zahoda, da bi vseeno nosil ta oblačila. Sedaj pa je prišlo seveda do zgroženosti po celem eh, svetu. Vendar tu gre dejansko za celotno Azijo, ki jo zadeva ta problem. Tu gre za korupcijo, vendar mi ne smemo pozabiti na našo odgovornost. Eh, svetovni kapitalisti pravzaprav so tudi razlog eh, za eh, take razmere treba je torej poskrbeti za spodobne plače, pogoje dela in varnost. Treba je v Bangladešu takoj zahtevati ustrezne eh, standarde za tovarne. Eh, žrtve nespoštovanja pravil pa morajo imeti možnost, da se obrnejo na sodišča in v primeru eh, kršitev je treba kaznovati podjetja, ki so kršila zakonodajo. Ne smemo eh, dopustiti, da bi pač eh, multinacionalke ogrožale majhna in srednja velika podjetja v Evropi s takimi praksami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Steinbrock. Minuta in pol. Hvala. Vedno znova prihaja do takšnih nesreč. Številni so prizadeti, ampak eh, potem nadaljujemo po starem do naslednjič. Zakaj nekatera podjetja ne moremo dovolj zaslužiti oziroma zakaj še vedno samo eh, prodajajo poceni stvari? Eh, poskušajo privrčevati denar preko socialnega dampinga, tako da ne vlagajo denar v požarno varnost in tako naprej. Sprašuje se, kdo je odgovoren za te katastrofalne nesreče. Jasno, vodstvo eh, tovarne, oblasti na kraju samem, ampak tudi naša podjetja v Evropi, pa tudi mi, politiki. Mislim, da bi morali tudi preverjati, odkot dobivamo, prejemamo blago in pod kakšnimi pogoji je bilo blago proizvedeno. Nihče se ne bo mogel tako več izgovarjati, čeprav so verige tako zelo nepregledne. Zato je ta resolucija tako zelo pomembna. Veliko moramo storiti. Na kraju same moramo ukrepiti neodvisne sindikate. Treba je izvajati konvencije ILO. Zagotoviti moramo pregledne trgovinske verige in okrepiti je treba neodvisno preverjanje standard, varnostnih standardov pa tudi komisija mora spodbujati in izvajati družbeno odgovornost podjetij. Konzervativno-liberalna večina v parlamentu ne bo podprla naš predlog spremembe, ko gre za pravično obravnavo žrtev takšnih katastrof. Mislim, da bi morali o tem dojutri še enkrat razmisliti. Hvala lepa. Sedaj pa dve minuti, gospa Šniber Jastram. gospod predsedojoči. Družinam umrlih v preteklih mesecih želim izreči svoje iskreno sožalje. Zgodila se je resnična tragedija. Ljudje so izgubili svoje ljubljene o teh dogodkih. In najhujše je to, da smo takšne dogodke lahko pravzaprav predvideli. Zato nesporno podpiram to resolucijo. Hkrati pa bi rada opozorila še na nekaj. V Evropskem parlamentu in v državah članicah moramo storiti vse, kar je v naših močeh, zato da bomo v prihodnje takšne tragedije preprečili. In mislim, da nismo storili dovolj, če smo sprejeli resolucijo, če organiziramo seminarje ali pa če a, eh, pošiljamo pisma sožalja. Zaradi te tragične nesreče in zaradi smrti številnih ljudi, zaradi dela otrok, zaradi opuščenega nadzora, zaradi prizadetih podob, smo prisiljeni k temu, da hitro in pravilno odreagiramo. Res se moramo vprašati, kakšno podobo Evropski uniji širimo kako gre to skupaj z, našim, z našo zahtevo, da se spoštujejo človekove pravice in kako je to združljivo za vodstvom podjetij. Mislim, da o tem ne, mor, ne smemo več samo teoretično razpravljati. Družbena odgovornost podjetij mora postati praksa tudi v revnih državah in mi smo pomembni uvozniki in ravno mi moramo prispevati svoj delež. To ni samo v smislu delavcev v teh državah. Kot smo videli sedaj, je to tudi v interesu samih podjetij ki si nesporno želijo, da bi se takšnim tragedijam v prihodnje izognili. Hvala lepa, sedaj pa minuta in pol, gospa Regnar. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovanje, gospod komisar, pred, eh, spoštovana predstavnica sveta. Ko govorimo o grozovitih tragedijah v Bangladešu, ne govorimo samo o udarcih osode, govorimo tudi o odgovornosti in o temeljnih pravicih. 112 ljudi je umrlo. In mislim, da je to slaba stran eh, politike odprtja trgov. Čim se zgodi katastrofa, gledajo vsi stran. Vsi gledajo stran, ko gre za zdravje, ko gre za delovne pogoje in ko gre za zaščito okolja. Evropska podjetja pa se ne bi smela skrivati za verigo podizvajalcev. Zato nujno potrebujemo a, socialno odgovornost multinacionalk. Tisti, ki dvomijo o tej resoluciji, pa naj dobro razmislijo, kajti ta resolucija vsebuje tudi nekatere zelo konkretne predloge, ki se jih da uresničiti. Dovolite, da nekatere med njimi izpostavim. Namreč, da bi veleposlaništva Evropske unije, tudi tista v Bangladešu, bila kontaktne točke za pritožbe proti evropskim podjetjem in eh, ko gre za eh, in eh, zaposlene pri službi za zonanje delovanje bi morali tudi usposobiti, kar se tiče konvencije ILO in tako naprej. In oni bi morali biti partneri, sogovorniki v teh državah samih. Tako da ne bi znova vzbudili občutka, da je odgovornost delodalež stran. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Sajfi, dve minuti. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsedujoči, spoštovana predstavnica sveta. Kot tudi govornikov pred menoj želim izraziti svoje sožalje žrtvam. Več kot 500 ljudi je umrlo od leta 2005 do leta 2012 v požarih v Bangladešu. To pa kaže, da so se pogoji poslabšali v 5000 tovarnah tam. Oblasti morajo skupaj z inženirji, arhitekti in pa strokovnjaki za varnost izboljšati položaj in odgovorni eh, morajo biti poklicani, morajo tudi plačati za svojo odgovornost. Oblasti morajo prevzeti odgovornost. Evropska unija jim mora in jim lahko tudi pomaga. Seveda pa so omenili moji eh, predgovorniki tudi mednarodne koncerne. Ne želim eh, biti populistična kot eh, kolega Kaspari. Ampak C und A, H und M in tako naprej. Vsi se so uh, Vsi se ne zauzemajo za pravice eh, delavcev, ampak to vendarle sodi eh, v njihovo odgovornost. Imajo veliko težo v mednarodni trgovini in zato lahko tudi prispevajo k temu, da se širijo socialne, socialne standardi in da se eh, v tem delu sveta ščitijo pravice delavcev. Ne smemo se omejiti samo na predsotke. Predvsem se moramo zauzemati za to, da bomo našli rešitve, ki že obstajajo in ki jih je treba začeti samo še uporabljati. Hvala. Alf for Madame Andres Barea. Gospa Andres Bere, minuto in pol, izvolite. Presidente. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Požari v Bangladešu nas zelo skrbijo in čutimo bolečino za osebe, ki trpijo to, te, te, te škode, ter kršene so pravice delovcev, ki tam ne obstajajo. 600 oseb je od leta 2005 umrlo. Trgovinski sporazum nima ekonomskega cilja, ima tudi razvojne cilje in konsolidacijo infrastruktur organi so povedali, kakšne so okoliščine v Bangladešu. V Bangladešu je velika tekstilna uh, tovarna, Druga, drugi največji izvoznih tekstila na svetu. Večina tekstila gre v Evropo. Multinacionalke bi morali poznati uh, dobavno verigo. In tudi mi smo odgovorni za to, da uh, se spoštujejo norme glede varstva delavcev. In če pride do, do uh, nesreč, morajo imeti ljudje dostop do uh, pravosodja in pogosto ga nimajo. Dve minuti za gospo Anželil, izvolite. Grazie. Hvala lepa. Nesreča. V tekstilni tovarni v Daki je nespremljima. 112 mrtvih in 200 ranjenih gre predvsem za ženske in mnoge mlade. To ni prvi tak primer, žal. In žal je prišlo do podobnega dogodka že čez nekaj ur. Gre torej za resen problem. Resen problem je tudi odsotnost varnostnih ukrepov, prenatrpanost, potem premalo varnostnih izhodov v sili. Skratka, gre za minimalne zaščitne ukrepe proti požarom. V Bangladešu predstavlja tekstilna industrija 80 odstotkov vsega izvoza, zlasti v Evropsko unijo in v ZDA. Torej, Gre za bistveno točko sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Bangladešem. Zato moramo pravice delavcev vključiti v ta sporazum. Evropska unija mora zahtevati spoštovanje standarda mednarodne organizacije dela in to od vseh podjetij, ki delajo kot podizvajalci za tovarne v Bangladešu. Bangladeš proizvaja tekstilne izdelke predvsem za multinacionalke. Prav tako morajo spoštovati tudi nacionalne predpise na delovnem mestu, na področju zdravja in varstva pri delu. Bangladeš si mora še naprej prizadevati tudi za zmanjšanje količine dela mladoletnikov. Gre za obliko dela, ki je malo poznana, premalo je podatkov, čeprav je govora o več kot enem milijonu otrok, ki upravljajo turistično delo. Hvala.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 Predsedujoči komisar Barnier, kolegice in kolegi, pri tej razpravi moramo biti zelo pozorni, da ne zamešamo vzroka in posledice. Po eni strani so nesreče tragični dogodki in sočutje parlamenta gre vsem sorodnikom. Vendar pa se bojim, da bi lahko prišlo do tega, da ne bomo ločili zrnja od plev. Vedeti moramo, da. Socialni standardi v državah v razvoju niso taki kot pri nas. Otroci so namreč oziroma ljudje so namreč revni in zato potrebujemo dejansko odprt dostop teh držav do evropskih trgov. To seveda ne pomeni, da se ne spoštujejo socialni standardi, vendar pa, če bomo zapirali meje in če bomo vse skupaj preobremenili z regulativo, potem bomo tem državam otežili dostop. Zato mora komisija poskrbeti za to, da bodo naša podjetja, ki kupujejo v Bangladešu, pazila na to, da se spoštujejo socialni standardi. Po drugi strani pa morajo biti države, kot je Banglaš, v situaciji, ko bodo dejansko lahko izvažali na evropski trg. Hvala. Hvala. Eh, vprašanje za vas, ali ste pripravljeni odgovoriti? Gospod Törer, gospa Valer, izvolite. Kolega Törer, oglasila sem se zaradi tega, ker ste se vi oglasili. Mislim, da nihče ni hotel oblikovati sodelovanja z mednarodnim trgom za to, da bi to preprečevali. Ampak sodelovanje vedno prinaša tudi odgovornost. Ne samo na področju socialne in razvojne politike, tudi na področju podjetij. Gre za podjetja, ki so locirana v Evropi in ki lahko kupujejo po ugodnih cenah. Po mojem mnenju bi se podjetja morala držati tudi konvencije ILO. Tega pa se ne preverja. In zato mislim, da lahko imamo prosto trgovino, vendar pa z ustrezno odgovornostjo. Eh, Draga kolegica, najlepša hvala za vaš prispevek. To mi namreč daje priložnost, da pojasnim, da seveda sem za to, da se spoštuje pravila ILO, vendar pa tega ne bomo dosegli z odvečnimi birokratskimi predpisi. Mislim, da bi šli v napačno smer, če bi postavljali pod vprašaj eh, prosto trgovinske sporazume. Namreč to je zelo pomembna stvar. In drugič, mislim, da nosijo podjetja socialno odgovornost, pa tudi potrošniki. In zato sprašujem komisijo, ali ste dejansko posredovali socialne standarde vsem podjetjem in če prosim, da nas o tem obvestite. Hvala še ena prošnja za uh, vprašanje gospoda Kasparja. Lahko to sprejmete? Dobro. Torej imamo še razpravo. Izvolite. Ja, Spoštovani kolega Teurer, se strinjate z menoj, da ravno po razpravi, ki ste jo imeli s kolegico Weiler, vidimo, da ne moremo samo s trgovinsko politiko tega razrešiti, zato moramo vključiti vsa področja politike. In tukaj gre tudi za vprašanja delojemalcev. Skratka, vse mora biti regulirano. Komisija zato ne sme vsega naložiti samo področju trgovinske politike, pač pa tudi drugim področjem. Dejansko. Vidim, da je trgovinska politika preobremenjena, sama ne more nič razrešiti, vendar pa se moramo vprašati tudi, kako lahko te standarde uresničimo. Dejansko moramo tudi v državah v razvoju spoštovati standarde. Če pogledam državo, kot je Bangladeš, seveda Evropa mora podpreti Bangladeš pri doseganju socialnih standardov. To se mi zdi prava pot, vendar pa me prav zanima, kako bo komisija zdaj odgovorila na to vprašanje. Hvala lepa. Za zaključek razprave bi prosil gospoda komisarja Brnjeja, da spregovori v imenu komisije. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Dobro dan vsem skupaj. Vse vas poznam in tudi eh, eh, gospa podpredsednica in, eh, in komisarka Georgijeva sta se že prej oglasili s tem v zvezi in naj tudi sam povem, da smo tudi mi bili zelo pretreseni zaradi te tragedije, zaradi tega požara, ki je prizadel to tekstilno tovarno blizu Dake v Bangladešu novembra lani prišlo je do ogromno smrtnih žrtev, če se sto smrtnih žrtev, večinoma mladih žensk. In kot ste sami povedali, gospe in gospodje poslanci, eh, socialne norme v tekstilni industriji v Južni Aziji so predmet vaših skrbi, pa tudi nekaj, kar skrbi nas. Eh, seveda. Uh, Rezultati preiskav so različni, vendar iz vseh izhaja, da, varnostni, varnostnih pravil, da so se varnostne pravile redno kršile v tej, v tej tovarni. Torej, dobro ste spomnili na to deljeno odgovornost. Torej, odgovornost velikih multinacionalk, o tem bo še govoril. No, po drugi strani pa, kot je povedal eh, kolega poslanec, je pomembna tudi odgovornost odgovornih v podjetju, ki so kršili osnovna pravila no, so socialnih norm in varnostnih norm. Rad bi povdaril to, kar, kar je povedala tudi že Kristina Georgijeva. Že, da je evropski predstavnik v Daki, tudi kolegica Namert je to omenjala, da, da se je hitro odzval. Trenutna razprava poudarja tudi to, da se evropski mediji interesirajo za varnost v tovarnah pri naših komercialnih partnerjih. In ob tej priložnosti uh, ob tej tragediji bi morali si prizadevati za to, da bi dejansko dosegli neke konkretne rezultate. Kot veste, smo 27. junija 2012 sprejeli strateški okvir za človeške pravice in demokracijo. V tem okviru je, bo Evropska unija še naprej delovala za boj za človekove pravice pri um, zunanji razsežnosti, ko gre za delo in socialne pravice, ko gre tudi za izvajanje eh, pravic, um, človekovih pravic. Bernd Lange, eh, Daniel Kaspari, Richard Hovit, gospod Valer in, in še drugi poslanci so omenjali, da uh, so še druge politike povezane s to tragedijo. Tu ne gre le za trgovinske odnose Evropa, preostali svet. Ob tej priložnosti eh, morda eh, bi tudi kot komisar za notranje zadeve eh, torej imenu tudi komisarke Žržijeve lahko kaj povedal glede tega. Pomembno je govoriti o socialni odgovornosti, podjetji. To je podjetje, to, to je tema, ki me. Ki, ki, ki, me, ki me zadeva in Evropska komisija želi spodbujati socialno odgovornost podjetij. Za 2011 smo pripravili sporočilo na to temo. In konec lani, lanskega leta smo predstavili akcijski načrt glede vodenja podjetij, glede socialne odgovornosti podjetij. In vse to, gospa Weiler, mora pripeljati do tega, da imeli res pravično trgovino, bolj pošteno, bolj človeško. tekom prvega tri meseča 2013 bomo predlagali zakonodajni akt glede eh, nefinančne transparentnosti. Podjetja bi morala izkazati svoje delovanje, ko gre za socialno odgovornost in tudi ko gre za okoljsko odgovornost. In v istem duhu, da boste videli, da ne gre le za neke govore, za neke želje za prihodnost, naj vam povem, da se trudno obravnavati besedo, ki sem ga sam predlagal, glede transparentnosti od države do države. Imamo 600 podjetij, ki delujejo na področju eh, ekstrakcije rudnin in drugih naravnih verov, zlasti v Afriki in drugot ali pa recimo krčijo gozdove. In to vrstna podjetja morajo povedati, kaj počnejo. In to je besedilo, ki ga zdaj vaša hiša obravnava in obravnava ga tudi svet ministrov. Kar zadeva Bangladeš. Spodbujanje pravic delavcev je ključni cilj naše strategije za človeka pravice. Evropska unija bo še naprej sodelovala z bangladeško vlado zato, da bi spodbudili uh, izvajanih ukrepov v tekstilni industriji. Poleg tega pa imamo to vrstne bojazni tudi drugot v Aziji. Še naprej podpiramo borce za človekove pravice, ki se borijo za socialne pravice in ki igrajo pomembno vlogo pri tem. Tomas Omanu sem že dejal in Bernto Langeju, da bo komisija predstavila poročilo o najbolj nespremljivih oblikah dela in trgovine, ki prizadeva pre, preveč otrok eh, na, na tem svetu. In to poročilo bomo pripravili pri, in oziroma objavili prihodnji teden. Torej, ta tragedija nas je vse prizadela in dober odziv ne more biti enostaven, enoznačen, da imamo le nek instrument zunanje dejavnosti eh, Evropske unije. Ne, potrebujemo kombinirano inteligentno pravo več instrumentov, javno diplom, diplomacijo, politično diplomacijo, ekonomsko diplomacijo, uh, razvojne programe, ki so pomemben faktor za to, da Eh, lahko spostavimo določena pravila, kot trgovinska politika. In to, kar sem že omenil, tudi socialna odgovornost naših podjetij. Torej, sodelujemo s, kolegi, z našimi kolegi v državah članicah, zato da bomo čim bolj koordinirani in učinkoviti pri svojem delu. Gospod predsedujoči rad bi se odzval na stvari, ki smo jih slišali strani poslancev. Jean Lambert, Luta Steinruck imata prav, ko izpostavljata pomembnost očkodnin, ki jih morajo dobiti družine žrtov. Upamo, kot je podaril gospa Lambert, da bo tristranski sestanek, ki se pravko zgodi med sindikati, delodajalci in uh, javnimi organi, bo prineslo spoštovanje obstoječih socialnih pravic. Alejandro Serkas, Daniel Kaspari, gospod Štajnrok so omenjali mednarodno organizacijo dela, s katero imamo partnerstvo za spodbujanje pravil glede zdravja in varnosti pri delu. V Bangladešu je Evropska unija skupaj z mednarodno organizacijo pripravila program za usposabljanje. 15. januarja 2013 smo pripravili poročilo um, o sestanku, ki smo ga organizirali. Gospod Kaspari, mislim, da so vaše ideje pomembne, zanimive in obljubim, da bom te ideje prenesel svoji kolegici Aštonovi in komisarju de Guhtu. Mislim, da bodo skupaj s svojimi službami začeli postopek eh, razmisleka in poskušali najti nek dolgotrajen in učinkovit odgovor. Torej, potrebujemo pravila glede varnosti pri delu. Večina tekstilnih podjetij v državah v razvoju, tudi Bangladeš, ni torej ratificiral konvencije glede varnosti pri delu in vse to bom sporočil tudi kolegom Tajanju in uh, mislim, da bomo lahko skupaj torej kaj storili. Uh, se pa, vas pa upravičujem imenu gospe Žiržive, ki ni mogla ostati, ker je imela obveznosti povezane s vanjelom v Bruslju. Hvala. Hvala. V imenu sveta, gospa ministrica Krajton, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem poslancem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Mislim, da je ta razprava pokazala, da smo vsi odločeni zagotoviti, da storimo vse, kar lahko, da se takšna tragedija ne bi več ponovila, torej ta, ki smo bili priča novembra lani. Komisar Barnje je že veliko zadev zelo dobro razložil, zato eh, ne bom zadev ponavljala, kaj ti vem, da imate še dok večer pred sabo. Več poslancev je pozitivno uh, prispevalo k razpravi in stali pozitivne predloge. Vse sem si zabeležila. Ena stvar, ki je res jasna, je, da vsi poslanci si želite ukrepanja in nihče ne bi predlagal, da tragičnih dogodkov v Daki. Da, da bi jih obravnavali za protekcionistične ukrepe. To ni bil duh razprave danes zvečer, temveč, da moramo preko trgovinskih sporazumov, preko dvostranskih sporazumov, preko organizacije kot je ILO, najti način, da uh, uporabimo svojo moč za eh, spodbujanje boljših standardov za delavce. To je bilo jasno povedano strani številnih poslancev. Pomembno je podariti iz vedika sveta, da eh, trgovinske spodbude uporabljamo zato, da države spodbujamo k temu, da, uporab, da se držijo pravil glede uh, varnosti pri delu in zaščite okolja. In kot sem dala že v vodoma, eh, eh, program EUGSP plus je pomemben eh, program, pomemben okvir, v katerem lahko obravnavamo številne izzive, ki smo jih nocoj obravnavali. Ne bom ponavljala to, kar smo že slišali, bi rada pa le dejala, da smo se dotaknili številnih načinov, kako spodbujati um, vezi med trgovino, okoljem in delom. EU ima tu ključno vlogo in vsi, vse institucije moramo tesno sodelovati tudi z ILO in drugimi mednarodnimi organizacijami. Kajti to je edini način in najbolj učinkovit način, da zagotovimo primerne delovne pogoje za vse delavce v vseh državah in vseh sektorjih in to bi moral biti naš cilj. Hvala. Uh, Hvala lepa. S tem zaključujem razpravo. Šest predlogov resolucij imamo. Glasovanje bo potekalo jutri ob dvanajstih. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. In sicer gre za izjavo sveta in komisije. Gre za korupcijo, zlorabo sredstev EU in učinke na politično odločanje. Začnimo z razpravo z izjavo v imenu sveta. Gospa ministrica Krajcanova, izvolite. Hvala lepa.